pravo vrsto plastičnih odpadkov. Ne smemo prepovedati plastičnih kozarčkov. Razmisliti moramo o tem, katere izdelke lahko prepovemo in kje obstajajo smiselne alternative. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Andriju, eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi rad čestital gospe Frederik Ris za odlično poročilo. Nujno je, da ukrepamo. Naš planet je ogrožen in tega se vsi zavedamo. Vzpostavili smo sedmo celino, ki jo predstavljajo na milijarde ton plastike za trikratno velikost ozemlja Francije. Ukrepati moramo, če želimo zaščititi ekosisteme, biotsko raznovrstnost in tudi človeštvo. Zmanjšati je treba uporabo plastičnih proizvodov v Evropi, uporabljati moramo načelo krožnega gospodarstva, to smo že slišali. Hitro moramo zapustiti to neoliberalno logiko, ki nas terja v to, da vedno več trošimo. S tem škodimo planetu in ogrožamo prihodnost naših generacij. Dajmo delovati dosledno. Danes eh, bomo glasovali o besedilu, ki govori o tem, kako škodljiva je plastika za okolje. Vendar v parlamentu še vedno uporabljamo plastične steklenice in plastične slamice. Tu bi morali dajati zgled. Zato ne bi smeli uporabljati teh proizvodov v parlamentu. Hvala. You, Najlepša hvala. Gospa Šujca je na vrsti, minuto imate na voljo. Čere hvala lepa. Dejstvo je ... Hvala lepa. Podatki so zaskrbljujoči. V, proizvedli smo osem milijard ton plastike in šest milijard tonov odpadkov v zadnjih desetletjih in, eh, če so to številke, se moramo nad njimi res zamisliti. Izpeljali smo trialog. Eh, treba pa je razmisliti tudi o podatku, da je 85 odstotkov plastičnih odpadkov v morjih sestavljena iz, odpadkov, iz eh, izdelkov za enkratno uporabo in ribiškega materijala. Treba je razmisliti o alternativah. Tam, kjer alternative obstajajo, jih je treba izkoristiti. Treba je ulagati v raziskave, razvoj in inovacije. Uh, zagotoviti s tem nova delovna mesta in omogočati, da bodo novi proizvodi lahko vstopili na trg. V vsakem primeru podpiram to pobudo, podpiram to direktivo in pričakujem, da jo bomo tudi čim prej vključili v našo nacionalno zakonodajo. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti Kristof Hansen. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mikrofon se je ponovno izklopil. Prosim, da vklopite mikrofon še enkrat. Je sedaj vklopljen. Hvala lepa, gospa predsednica. Kava za zraven in eh, plastični pribor sta v naši družbi postala nekaj vsakdanjega, ampak včasih je pač potrebno odpraviti slabe navade. Zato je odločilno, da bomo v prihodnosti prepovedali plastične izdelke za enkratno uporabo, za katere obstajajo alternative. Želel bi si pa več eh, navdušenja tudi pri državah članicah. Zahtevali smo krajše verige za plastično, plastične odpadke, naprimer tudi za embalažo, ampak tega nismo dosegli. Žal. Pred približno enim mesecem sem postal oče in svojemu sinu želim pogledati v oči in mu iskreno povedati to, da sem storil vse, da bi bil planet lep tudi za njega. Sedaj smo storili samo prvi korak v pravo smer, storiti pa moramo še veliko več. Hvala lepa. Čestitke mm, tudi, zaradi, tudi k vašemu novorjenemu sinu. Zdaj je na vrsti postopek pridobi pozornost. Eh, gospa Mecola je prva. Hvala lepa. Mi smo prva generacija politikov, ki razume, kolikšno škodo povzročamo okolju z izdelki eh, s plastiko za enkratno uporabo. Smo, zadnja, smo pa tudi zadnja generacija, ki lahko ukrepa. 75 odstotkov takšne plastike konča v naših morjih. Sama sem z Malte, z Goza, sredi sredozemlja smo na morju, lahko, na naših obalah lahko opazimo gore plastike, konča pa ta tudi v naših ribah. Tako ne gre več naprej. Odločitev, da prenehamo s plastičnimi izdelki za enkratno uporabo, bo pričela veljati leta 2021. To je dober korak v pravo smer. Ampak lahko imamo najboljšo zakonodajo na svetu, pa je treba spremembe izvesti na ravni posameznikov. Majhne spremembe, ki jih komaj da opazimo, pa povzročijo veliko eh, razliko, velike spremembe. Tako da je treba res ukrepati zdaj. Hvala lepa, Julie Ward, ena minuta. Uh, thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Uh, Količina odpadkov nenehno raste v svetovnem merilu. V Evropski uniji 3,5 milijona tone na prebivalca odpadkov nastane na leto, kar vključuje več kot 400 kg na osebo na leto gospodinskih odpadkov. Vse napovedi, ki jih imamo na voljo danes, kažejo, da se bo takšna rast na svetovni ravni nadaljevala vsaj do leta 2030. V Evropi pa ne razlikujemo med odpadki in gospodarsko rastjo eh, do leta 2020. Plastika za enkratno uporabo predstavlja več kot polovico odpadkov na evropskih obalah. Iz 28 držav smo v Evropskem parlamentu, ampak naš dom je skupen, zemlja. Mladi to vedo. Dovolj jim je in zato zahtevajo spremembe. Vse bi vas prosila, da podpremo njihove podnebne pohode, njihov boj za prihodnost. Kajti, če jim ne bomo prisluhnili, nas ne bodo več izvolili v prihodnje. Hvala lepa. Gospod Flanagan, najlepša hvala gre za področje, na katerega bi se res morali osredotočiti. Gre za tematiko, kjer države same ne morejo storiti kaj dosti. To frazo, kar vrži stran, slišim pogosto in proti temu se je treba bori, boriti. Ko mislimo, da so odpadki v smetnjaku, jih odpelje uh, tovornjak in potem so ti odpadki daleč od nas. Je pa treba razmisliti o čisto vsakem predmetu, ki ga uporabljamo in si zastaviti vprašanje, ko ga odvržem, kje se znajde. Ampak ne bi se smeli spraševati samo mi tega vprašanja, proizvajalci bi si morali prav tako zastaviti enako vprašanje in treba bi jih bilo prisiliti, da se o tem sprašujejo. Eh, slišim veliko pohval za mlade in delo, ki ga upravljajo, ampak hvaliti bi bilo treba tudi babice in prababice, ki so poznale recikliranje in zavedale so se okolja, preden je bilo recikliranje izumljeno zato jih je treba posnemati. E Hvala. Lepa, gospa Šojdrova, ena minuta. Hvala za besedo. Dragi kolegi, tudi sama podpiram dogovor, ki je bil dosežen na trialogu in res sem vesela, da uživa tako široko podporo vzdolž celotnega političnega spektra. Okolje moramo varovati, treba je zaščititi tudi naravne vire, saj niso neomejeni. Ko se odločam, kaj kupiti, vedno poskušam izbrati izdelek, ki ni zavit v plastiko. Mislim, da moramo vsi prispevati k spremembam, sem pa vesela, da Evropski parlament ne uporablja več plastenk. Tudi ta direktiva nalaga obveznost proizvajalcem, ki je zelo pomembna. In ponosna sem, da je Češka ena izmed tistih držav, kjer ljudje res veliko reciklirajo. 42 odstotkov je stopnja recikliranja Evropske unije, na, na češkem je ta odstotek eh, višji, 62 odstotkov. Hvala lepa, gospod Sean Kelly je naslednji. Eh, je trenutek je trajalo pred tem predlogom smo že imeli poročila, ko je šlo za enako tematiko. Strategija o plastiki je pomembna. Težava je, če se od, z odpadki ne ravna ustrezno in konča v morjih. 80 odstotkov odpadkov iz mori seveda izvira iz skopnega kako torej ravnati z odpadki. Glede tega moramo biti bolj pametni in premišljeni. V odboru Envi smo imeli predlog, da bi na seznamu vrstili še zelo lahke plastične vrečke. Ta predlog ni šel skozi, ampak eh, kakorkoli že. Hitro se teh odpadkov ne bo dalo počistiti.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 povedati, da nisem terorist, se pa vsekakor zauzemam za strogo varstvo našega planeta. Ta predlog je zelo dober, razprava pa bolj tako tako. Pozabljamo na nekaj zelo pomembnega. Ko ocenjujemo vrednost projektov, Mislim, da še pogrešamo načrt, kjer bi izpostavili hierarhijo, kaj je najpomembnejše, kaj je potem na drugem mestu, tako da bi imeli neko zaporedje dejavnosti. Skrbi me torej, da bi pomešali vrstni red. Eh, prav tako ni podpore najboljšim praksam. Pogrešam tudi koherentne rešitve, ki bi morale biti učinkovitejše v določenih državah. Prav tako so vrzeli na področju izobraževanja, prav tako nismo dosledni pri sankcijah in kaznih za tiste, ki onesnažujejo najbolj. Hvala lepa. Gospod Sean Kelly in s tem. Eh, ena, eno minuto imate na voljo. Eh, sam v teh razpravah sodelujem že nekaj časa, vesel sem. Eh, da je bila resolucija deležna tolikšne podpore. Odbor za ribištvo ima pri tej razpravi ključno ulogo. Veliko ribiškega pribora konča v morju, v samih ribah. Ubije jih in potem še onesnažuje morje. Vsi poznamo uh, pojave, ko se ribiška oprema izgubi na morju. Ukrepati je treba hitro, tam, kjer lahko. Uh, Znebiti se moramo plastike za enkratno uporabo, sploh ko se jo da nadomestiti z drugimi materijali. Prav tako je treba poslati signal industriji, da je treba prenehati z onesnaževanjem s plastiko. Veliko plastike eh, lahko zberemo, ponovno uporabimo, kakorkoli. Treba je zagotoviti, da se bo s plastiko nehalo onesnaževati okolje. Čim hitreje. Hvala lepa. Podpredsednik Timmermans, v imenu komisije, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnil sem prispevkom poslank in poslancem in ti dobro odražajo, kako edinstveno je, da se strinjajo vse politične skupine. Tu in tam kakšna izjema, ampak nasploh se mi zdi od leve proti desni ta predlog uživa podporo. Sprašujem se, kako smo lahko do te točke prišli tako hitro. Vsaj meni se zdi, da je napredek hiter. Če pomislimo tri ali štiri leta nazaj, še nismo bili tam. Po zahvalah poročevalki in so zakonodajalcema se mi zdi edino pravilno, da omenim tudi tiste, ki so prispevali eh, k ustvarjanju občutka nujnosti v širši družbi, saj je to tisto, kar nas poganja. Ta občutek v evropski družbi, da je treba ukrepati zdaj, takoj. Bojan, Bojana Zlata ste omenjali, eh, različne pobude, Eli MacArthur, ki je bila ena od prvih, ki je plula po morju in opažala, za kakšno problematiko gre. Odlično serijo Modri planet Davida Attenborough ki je dosegla širšo javnost, mediji so prevzeli odgovornost, da osveščajo javnost, izobraževalni sistem, ki je prevzel svoj delež odgovornosti. Opazili smo moč skupnosti nevladnih organizacij, ki je prav tako ustvarila občutek nujnosti. Tudi akademski svet eh, je prispeval k iskanju novih rešitev. Če bi torej rekli danes, da je res dosežek, da smo že na tej točki, je treba pomisliti tudi na tiste izven politične sfere, ki so nas do te točke pripeljali. Strinjam se s tistimi, ki ste rekli, da je to šele začetek. Sicer si lahko čestitamo, ampak treba se je zavedati, da nas čaka še dolga pot, preden bomo res v krožnem gospodarstvu. To je pomemben korak, prav tako je edinstven ker upošteva celoten cikl plastike. Gre za korak, ki se ga priznava na svetovni ravni. V, združeni, v okviru Združenih narodov se nam zastavlja vprašanja o tem. Azijske države zanima, kaj počnemo, tudi Južno Ameriko. Sicer je naš delež pri onesnaževanju omejen, ampak Naše spremembe ekonomskega modela imajo učinek povsod po svetu in s tem spreminjamo tudi gospodarske modele drugot. Tako da si ne pustite vzemiti poguma, ko vam kdo reče, tako majhen delež imate, ampak ko vidimo, kakšen učinek imamo, ko spremenimo naše gospodarstvo, s tem spreminjamo tudi druga gospodarstva. Onesnaževanje s plastiko se občuti povsod po svetu, v številnih državah in regijah. Vsi pa moramo biti povsem na jasnem. S tem bomo vplivali tudi na embalažo. Plastično embalažo smo vključili v predlog. Takšna embalaža bi morala biti nekaj, kar se da reciklirati. Želimo pa iti še dlje. Mikroplastika je tudi ogromen izziv za naše zdravje in treba je najti predloge najprej, kako to odstraniti iz eh, proizvodov, kjer ta ni potrebna. Ne potrebujemo detergentov uh, z mikroplastiko, kozmetičnih izdelkov in tako naprej. Potem je treba najti še alternative. Samo zato, da se bomo vsi zavedali, kako nujni so ti koraki, to bo morala praviti tudi prihodnja komisija, prihajajoča komisija. O tem se strinja celoten parlament, pripričan sem, da bo enako mnenje imela tudi prihodnja komisija in prihodni parlament. Res je izvrstno prisluhniti vašim zavezam. Hvala za prispevek. Zdaj pa dajem besedo poročevalki gospe Ris in čestitke še enkrat. Hvala, gospa predsedujoča, samo par besed. Skupaj, to je ključna beseda v tej razpravi. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so podprli to poročilo, razen dve izjemi. Kolega, ki se zauzemata za brexit. Tu ne bi smeli govoriti o izgubljenih delovnih mestih zaradi te pobude, ker je to povsem ločeno vprašanje. JFK-ja bi rada citirala. Leta 1963 je v Washingtonu rekel, naše probleme je ustvaril človek, se pravi, jih lahko razrešimo. Možnosti so neomejene, noben človeški problem ni pretežek in ne presega naših zmogljivosti. Tako da, gospod podpredsednik Timmermans, vi morate zdaj biti gonilna sila pri iskanju rešitve. To je šele prva faza, vendar smo zdaj v pogonu. hvala. najlepša hvala. s to razpravo smo tako končali ob petih pa bomo o dosjeju še glasovali. kolegice in kolegi gremo naprej. naslednja točka na dnevnem redu je poročilo mihaja turkana o gnojilnih proizvodih EU. Seveda bo besedo prvi dobil poročevalec. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, dragi rap... Hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, poročevalci v senci in poročevalci za mnenje. Mislim, da smo opravili odlično delo. Skupaj nam je uspelo poročilo zaključiti še v tem zakonodajnem obdobju. Poročilo odraža vaše delo, moje delo, delo kmetov, organizacij na področju, organizacij proizvajalcev gnojilnih proizvodov. Vsi smo sodelovali, vsi smo prispevali k temu poročilu. Če želimo, da bo poročilo dosledno, je treba upoštevati vse strani. Dve leti smo se borili, da bi podprli te zamisli, da bi zaščitili našo industrijo, naše kmete in jih pripravili na prihodnost. Zdaj pa lahko opažamo rezultate. Upamo, da nam boste izrekli zaupanje na glasovanju. Estonsko in bolgarsko predsedstvo sta predsedstvi, ki sta že sodelovali z nami, s trialogi pa smo zaključili v času avstrijskega predsedstva novembra lani, ko smo pokazali, da smo zmožni kompromisov in tako lahko dosežemo konsens. To priložnost bi izkoristil še zato, da se zahvalim avstrijskemu predsedstvu. Veliko napetih trenutkov in sestankov smo imeli in veliko čustov je bilo upletenih v pogajanja. Kdor si misli, da je ta dosje preprost, se moti. Tako da se zahvaljujem vsem. potem, ko bo poročilo pričelo veljati, bodo vsi akteri na področju kmetijstva in vsi potrošniki od tega imeli koristi. Nova zakonodaja, ki bo nadomestila staro, bo odprla notranji trg za vse vrste gnojil. To je del svežnja v krožnem gospodarstvu in notranji trg se s tem odpre za vse vrste gnojilnih proizvodov, harmonizirajo pa se tudi predpisi o onesnaževalih polovica gnojilnih proizvodov trenutno na trgu ni pokrita s trenutno zakonodajo. Le pet odstotkov organskih proizvodov se, organskih snovi se reciklira in uporablja kot gnojilo. Ta zakonodaja pa skuša uh, mejo zastaviti na ravni 30 odstotkov. Več kot 6 milijonov ton fosfato Evropska unija uvozi na leto. Veliko fosforja pa bi lahko pridobili iz odpadkov, iz pepela recimo, eh, ko se zažigajo živalski stranski proizvodi. Imamo tudi eh, določbe o kadmiju in fosforju, tako da zmanjšamo tveganje za zdravje potrošnikov in za okolje. Ravni kadmija in fosfata v gnojilih bodo 60 mg na kilogram, ko bo uredba pričela veljati to pa bo tri leta potem, ko bo sprejeta. Naj povzamem. Evropski potrošniki bodo tako uživali bolj zdravo hrano, evropski kmetje bodo imeli dostop do širokega nabora gnojil, ki bodo varnejša, imeli bodo dostop do organskih gnojil, ki bodo prosto krožila po trgu. In Industrija bo tudi imela na voljo širši nabor ponudnikov surovin, tako da ne bo prihajalo do monopolov in ne, umetne, ne do umetne rasti cen. S tem bomo rešili ogromno delovnih mest. Še nekaj bi rad pojasnil. Države članice bodo še vedno lahko zastavile nacionalne standarde za trgovino z gnojilnimi proizvodi in še vedno bo tudi mogoče uporabljati načelo vzajemnega priznavanja za gnojilne proizvode. Prav tako bi morali razmišljati o spodbudah, tako da bi spodbujali inovativne proizvode in inovativna gnojila, ki ne vsebujejo kadmija, s tem, torej moramo omogočiti tudi načine financiranja. S končnim izgledom, s končno različico te uredbe sem zadovoljen in res se še enkrat zahvaljujem vsem. Naslednja govorka v imenu odbora Envi, gospa Gardini. Hvala lepa, gospod predsed, gospa predsedujoča. Moram reči, da sem resnično zadovoljna. Namreč tu smo si vzeli res veliko časa za to delo, toliko časa smo si vzeli, kot smo ga potrebovali, zdaj smo prišli do dobrega rezultata. In to je dokaz, da je potrpljenje tisto, ki privede do dobrih rezultatov. Odprli smo enotni trg za številna majhna in mikropodjetja, ki so bila prej izključena iz enotnega trga, namreč ko gre za mineralna gnojila za proizvajalce, ki proizvajajo manjšo količino gnojil in tako naprej. Poleg tega pa smo vnesli tudi določene omejitve, zlasti pri kadmiju, kar je bilo težko in to seveda koristi okolju. Tega prej ni bilo. In mislim, da smo uvedli omejitve, ki so najnižje na svetu. 60 mg je naša omejitev, naslednja na globalni ravni je 120. Hvala lepa tudi kolegi Eichhautu, tokrat se mu res lahko zahvalim, hvala lepa komisiji. Zdi se mi, da smo opravili odlično delo in kot italijanka veste, da razmišljam tudi o majhnih in mikropodjetjih v Italiji, ki so odlični na tem področju pri, so, pri nas so se ukvarjali s krožnim gospodarstvom. Še preden ste vi v komisiji sploh pomislili na to. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gardini. Naslednji pa je gospod Ujtema eh, v imenu odbora Agri. Eh, beste komisaris. Eh, als mede-onderhandelaar heb ik hard gewerkt uh, op deze vernieuwde wetgeving. Hiermee is het eind. Hvala lepa. Torej, eh, sedaj je možno, da kmetovalci uporabljajo eh, več organskih eh, gnojil, naprimer kompost na mesto umetnih gnojil. Do sedaj je bilo to omejeno, zgolj omejeno možno, da bi kmetovalci uporabljali to vrstne sredstva. Sicer je bilo treba to protiplačilo odstraniti. Hkrati pa je bilo treba nanašati umetna gnojila. To je bil res obrnen svet in ne nujno najboljše za okolje, kajti industrija umetnih gnojil je odgovorna za veliko izpustov CO2, to velja tudi za nizozemsko. In organska gnojila so pomembna za zdrava tla ali za zdravo eh, življenje tal in to je znova podlaga za, donosno, za dobičkonosno kmetijstvo, za zdravo vodo, za biolo, bio, biotsko raznovrstnost in seveda gre eh, tukaj. Eh, za nekaj, od česar imajo vsi veliko. To so kmetovalci že dolgo časa vedeli in vesel sem, da nam je to uspelo in vesel sem, da je uh, Evropskemu parlamentu to uspelo. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednik Timmermans. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod Hautema je rekel, da je zelo trdo, trdo delal. Gospa Gardin je dejala, da je delala dosledno in rezultat je pred nami. To je odličen rezultat za to, da bi izboljšali eh, uredbo o gnojilih. Rad bi se zahvalil poročavalcem, eh, gospodu Hautemi, gospe Gardini, tudi poročavalcem v Senci za eh, vaš prispevek k temu delu. To bo prispevalo k načelu krožnega gospodarstva. Sedanja uredba o gnojilih gnojilih je urajala zgolj mineralna gnojila, kot ste povedali sami. To, je, to velja za staro o, uredbo. Sedaj pa dobivamo nov upravni eh, okvir, ki bo poenostavljen za eh, organska gnojila in to bo velik korak k odprtju eh, notranjega trga za nove proizvode. Seveda je treba te proizvode proizvajati pod strogimi pogoji, tako da bodo varni za okolje in za zdravje. Vesel sem tudi zato, da eh, bo to zadevalo majhne srednje velika podjetja. To je dobro, kajti to smo želeli izboljšati. Organska gnojila eh, predstavljajo polovico eh, trga na Evropske uniji in imajo veliko potencijale za to, da bo kmetijstvo trajnostno. Ustvarjali bodo priložnosti in delovna mesta, nove priložnosti. In sedaj bomo proizvajalcem omogočili dostop do enotnega trga in tem proizvodom. Hkrati pa so vključena tudi varovala, zato da bomo zaščitili okolje in javno zdravje. Imamo eh, tudi omejitve za um, nikel, kadmi in tako naprej. Dobro je, da bomo imeli skupne pragove in po štirih letih uporabe bomo ocenili, ali bi lahko eh, te omejitve znižili. Torej, gremo v pravi smeri. Uh, Kompromis odraža um, vse interese. Eh, Pripričani smo, da bo to preneslo prednosti za vse. Za industrijo, ki bo imela koristi od lažjega dostopa eh, do trga. Eh, dobili bomo tudi širšo paleto surovin, to bo preneslo koristi kmetovalcem, katerim bodo na voljo, katerim bo na voljo večje število gnojil. In to bo koristilo tudi tistim, ki bodo želeli zaščititi tla. In predvsem bo to pridobitev za evropske državljane, za njihovo zdravje in pa za naravno okolje, eh, kajti znižala se bo možnost onesneževal s kemikalijami. Vemo, kako pomembni so eh, kriteriji eh, temu Evropskemu parlamentu. To je del um, akcijskega načrta o krožnem gospodarstvu in znatno prispeva k izvajanju načel krožnega gospodarstva. Vzporedno s tem komisija dela na tem, da bi zagotovili eh, celovito upravljanje hranil, zato da bi se izognili onesneževanju, kar vpliva na zdravje in okolje. Eh, sedaj bomo eh, lahko upora hranila uporabljali na bolj učinkovit način in to iz okoljskega in zdravstvenega vidika. Zato je komisija sprožila eh, postopek leta 2017, eh, tudi eksperimentiramo, zato da bi našli način, kako eh, bi kemična gnojila zamenjali z drugačnimi in da pri tem ne bi prinašali novega tveganja za okolje. Delo še teče in študijo bomo predstavili ob koncu leta 2019. Kar se tiče kriterijev uporabe uh, gnojil, je uh, tako, da to ne vpliva na uh, uredbo, uh, ki že obstaja na področju gnojil. Torej, tukaj gre za to, da bo to dopolnilna zakonodaja, ki bo prispevala k krožnemu gospodarstvu. Naj sklenem. Povsem podpiram kompromise, ki so bili sprejeti. Ehm, stavim na vas, da boste naredili pomemben korak naprej in da boste zagotovili eh, prispevek k krožnemu gospodarstvu, da boste zagotovili tudi to, da bodo ti izdelki varni za okolje in zdravje. Ehm, s tem prispevamo tudi k doseganju eh, trajnostnih eh, razvojnih ciljev in to potrebujemo ta hip bolj kot kdajkoli prej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Vidim, da gospe.

kmetijstvu, lahko pa tudi škodijo zaradi uh, eh, vsebnosti. Zato je za trajnostno kmetijstvo zelo pomembno, da to upoštevamo. Organizacija v gnojilih je del krožnega gospodarstva, ker to uh, ta zakonodaja želi. Uh, posod, posodobiti to eh, zakonodajo tako, da bi uporabili organske odpadke. Pomembno je zagotoviti eh, eh, varnost hrane in okolja in prav tako kmetje potrebujejo kakovostne izdelke v, v vsej Evropi. In eh, ta eh, predlog eh, spodbuja inovativne predloge, s katerim bodo kmetje lahko učinkovito delovali. Zato menim, da je to dobro. Poročilo se, da nisem popolnoma zadovoljen z rezultatom zlasti glede kadmija. Rezultati trialogov so manj ambiciozni kot to, kar smo izglasovali tu na plenumu. Naj spomnim, da imamo na svetu blokirajočo manjšino, zato nismo mogli ohraniti tiste mejne vrednosti, ki smo jih mi želeli glede kadmija. Vendar pa smo ohranili določene elemente, s katerimi smo dosegli napredek zlasti glede kadmija, glede označevanja. Potem imamo uh, eh, klauzulo o pregledu po štirih letih in uh, Prav tako imamo tudi podporne ukrepe za dekadminizacijo. Eh, Sveda se zahvaljujem tudi kolegu Turkanu. Naše delo ni bilo vedno eh, lahko, vendar se zahvaljujem vsem soplačevalcem za to pomembno delo. Hvala lepa, eh, gospod Hok, v imenu EKR. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej smo imeli pri fosfatnih eh, gnojilih zelo stroge mejne vrednosti in to je zlasti vplivalo na industrijo v, na polskem, kajti mi imamo drugega največjega proizvajalca teh snovi v Evropi. Tukaj je šlo za 25 milijard evrov. Toliko je vredna industrija gnojil v Evropi. Torej, mi smo se potem odpovedali tem strogim eh, vrednotam in pa klauzuli o preverjanju. To je zelo dober eh, kompromis in tukaj imamo tudi rdečo linijo, ki ne sme biti prekoračena. Poleg tega ni empiričnih eh, vrednosti za, oziroma doki, empiričnih dokazov za te vrednosti. In, na polskem je uh, vrednost akademija v tleh zelo nizka. Poleg tega je predlog, da bi mešali organske snovi z kemičnimi, uh, zelo uh, riskanten, kajti lahko bi prišlo tudi do onesnaženja tal. Namesto tega bi lahko ulagali v nove tehnologije. Spričo nevarnosti, ki jo predstavlja Kadmi, bom vendarle glasoval za ta kompromis. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Alde Katajnen, gospa Katajnen. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rada bi se zahvalila eh, poročevalcem. Eh, sama bi podprla ta predlog. Kmetovalci eh, bodo na ta način dobili izbiro bolj okolju prijaznih gnojil. Na ta način bomo zaščitili okolje in življenje. To velja tudi za tla in za vodo, ki ne bosta onesnažena. Seveda gre tudi za krožno gospodarstvo. Seveda moramo eh, to upoštevati, tudi če želimo zaščititi eh, Severno morje. Sedaj imamo eh, mejne vrednosti za kadmi, ki je škodljiv za človeško zdravje in te vrednosti bi si želeli še ostrejše. Na finskem imamo tukaj zelo stroga pravila za to, da bi bolje zaščitili tla in človeško zdravje. Upam, da bodo tako to uvidele tudi druge države članice. Hvala lepa. Gospod Hojzling, eh, beseda je vaša za eno minuto trideset. Spoštovane kolegice in kolegi, Kompromise sicer sprejemam, ampak eh, ne moramo biti na ponosni. Sedaj imamo menje vrednosti za kadmi 60 mg, ampak eh, kaj je bilo izhodišče Evropskega parlamenta? Mi smo želeli 40 in potem 20 in potem je prišlo do blokade v svetu, tudi zaradi močnih gospodarskih interesov. In sedaj je na mizi šibek kompromis eh, in pa menja vrednost 60 ml. Zato ne moremo biti zadovoljni kajti ko gnojilo pride v tla, potem uh, nekoč konča tudi v prehrambeni verigi. Zato s tem kompromisom ne moramo biti zadovoljni. Zato smo veseli, da bo komisija to morala čez nekaj let preveriti. In eh, se bo potem morda odločila za bolj ambiciozne cilje. Sicer pa bomo to podprli, kajti 30 eh, let razpravljamo o tem in sedaj uh, imamo vendarle v rokah rezultat. In to je tudi nekaj. In imamo omejitev, imamo menjo vrednost. To, da blokada v svetu je bila vse drugo kot nekaj dobrega. In zato eh, bi moral biti svet bolj ambiciozen. Naj vas spomnim še na tole. Imko in Envi eh, tudi nista vedno najbolje sodelovala. Potrebovali smo tri leta za razpravo, ki jo sedaj lahko sklenemo, ampak rad bi še enkrat poudarim, to je lahko samo začetek kajti ob koncu bomo morali priti do, 20, do številke 20 mg in do takrat ne moramo biti zadovoljni. Hvala lepa. Gospod Ek. Gue. Gospa predsedojoča, popraševanje po zdravih živilih iz eh, biokmetij narašča. In to ima dobre razloge. Ljudje se bojijo, da se bodo zastrupili z kontaminiranimi sredstvi. Kadmi lahko povzroči celo smrt. Danja izpostavljenost kadmiju je eh, večja, kot to pre, lahko prenese človekovo telo. In tega se je treba zavedati. Vse, kar je nad 20 eh, mg za kadmij, Eh, bi morali iz zdravstvenih razlogov eh, preprečiti, prepovedati. EFSA je dejala, da so eh, fosforna gnojila eh, glavni razlog za kadmi v tleh in tega ne smemo prezreti. Pa vendarle to ni odvrnilo od nekaterih sil v Evropskem parlamentu, da ne bi podlegli pritisku lobijem. To je zamujena priložnost, da bi storili nekaj za um, onesnaževanje tal in pa za več varstva in več zdravja. S tem poročilom torej ne morem biti zadovoljen. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Tročinski, ena minuta. Hvala lepa. To poročilo sedaj ustavlja to izkrivljanje konkurence, ki ovira neko verigo, ki pa je zelo obetavna za kmetijstvo v Evropi tu za eh, organska gnojila eh, vzpostavljamo konkurenčne pogoje z mineralnimi gnojili. Eh, pomembno je tudi upoštevanje krožnega gospodarstva. Tu se dotikamo številnih vprašanj, tudi geopolitičnih. Nekateri so imeli težave Ehm, in zaradi tega omogočamo pravzaprav tudi takim eh, gospodarskim subjektom, da se eh, postopoma eh, prilagajajo. Tu imam tudi v mislih francoske akterje v tej verigi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa, eh, sprejmete eh, vprašanje modrega kartona gospoda Agnija. Izvolite. Sprejmete? Da. Yes. Would my colleague agree? Ali bi se kolega strinjal? Eh, kar ni, je v majhnih um, količinah um, prisoten tudi v uh, kamninah, v fosilih in je varen. Uh, Čim pa eh, je to del evropske zakonodaje, postane izredno eh, nevaren in strupin in eh, ga je treba prepovedati. Euh, Hvala lepa, drage kolege, prav imate ko se Evropska unija meša v nekaj, vse postane takoj toksično. Vendar v tem primeru, kot tudi pri mnogih drugih primerih, nismo upoštevali dovolj vseh posledic te nove zakonodaje. Mi upamo, da se bo vse razrešilo v teku časa. Hvala lepa. Sedaj pa Rozati. Gospod Rozati, izvolite. Hvala lepa. Cilj uredbe je, da bi odprli evropski notranji trg za nove, tudi uh, organske proizvode, za organska gnojila. Uh, z veseljem pozdravljam odločitev. Um. In sedaj smo se, zadovoljni smo tudi z rezultatom glede mejne vrednosti kadmija, kajti mi moramo poskrbeti tudi za konkurenčnost gnojil in živil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 miligramov in zato se tudi zahvaljujem eh, poročevalcu. To so še vedno omejevalne mejne vrednosti, ki bodo zvišale eh, stroške proizvodnje. Gre tukaj tudi za eh, številne pogoje, ki bodo povezani s proizvodnjo. Posledica bo ta, da bo ta industrija, pa tudi živilska industrija, manj konkurenčna. Nejasna so načela, ki so povezana z dajanjem na trg organskih proizvodov. Torej, dostopnost drugih proizvodov, ki niso zelo učinkoviti, eh, hkrati pa bodo prispevali k povečanju streškom. Eh, Poljska proizvaja gnojila in jih tudi porablja. Torej, nam je pomembno to, da bo evropski trg urejen. Eh, veli, zelo pomembna, eh, zelo pomembna nam je tudi zdravje um, ljudi, pomembna pa nam je tudi konkurenčnost te industrije. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, gospa Garcia, socialisti. Dobar dan, hvala lepa, gospa predsednica. Torej, tudi sam bi povedal nekaj v zvezi s tem. Govorimo o uredbi ki zadevajo krožno gospodarstvo. In to bo torej posodobitev po 20 letih, torej to pomeni res nujno posodobitev. Trenutna gnojila so ključnega pomena za kmetijstvo, vendar neprimerna uporaba lahko pomeni pomembno tveganje, lahko negativno vpliva na okolje in javno zdravje. In s To letbo se to želi popraviti in odpraviti. Številni pozdravljate vključitev organskih gnojil, to je seveda dobro, vendar naj povem nekaj glede organskih gnojil. In sicer to pomembno je, da imamo inovacije, da izboljšujemo učinkovitost teh gnojil. In treba je upoštevati zahteve direktive eh, o nitratih. To je zelo pomembno. In naj še povem za konec, da sem za sporozum glede Katmija. Moje stališče je uravnoteženo glede 60 mg. Tu gre za sporozum. Tu ne gre za stališče, gre za sporozum med vsemi stranmi. In menim, da to zmanjšanje je primerno glede na aktualne potrebe in zahteve. Hvala.

Torej, gnojila, organska gnojila bodo vedno pomembnejša za bolj produktivne modele razvoja, hkrati pa bodo ta sredstva bolj trajnostna, kajti um, v prihodnje bomo morali biti kos izzivu, da bomo proizvajali več in hrane in osnaževali manj. Čestitam eh, poročevalcem za harmonizacijo na evropski ravni eh, proizvodov eh, z evropsko oznako. Sedaj imamo mejne vrednosti, dajemo spodbude za raziskave, zato da bi še znižali te vrednosti. V interesu naših kmetovalcev, predvsem pa v interesu vseh naših evropskih državljanov. Rezultat pogajanj kaže, da je Evropska unija na vrhu eh, v spredju trajnostnega razvoja na svetu, kajti vedno bolj širimo učinkovite in um, inovativne proizvode za najmanjšim vplivom na okolje skladno za načelom krožnega gospodarstva. Hvala. Hvala lepa, sedaj eh, prosta razparva, postopek catch the eye. Dopustila bom eh, dva. Eh, govornika, gospod Piri in potem pa še gospod Šojdrovo. Eh, spoštovani, eh, zelo veliko smo dosegli, vendar določenih priložnosti v krožnem gospodarstvu še nismo izkoristili. Že leta in leta se ukvarjam z uporabo mineralnih koncentratov in gnojil. O tem pa nič ne piše čeprav je parlament eh, marsikaj zahteval. Zadovoljni moramo biti z ustno izjavo komisije. Ali misli komisar Timmermans, da obstaja neko jamstvo, da bomo lahko uporabili tudi mineralni koncentrat? Rad bi, rada bi dobila odgovor. Ustna eh, izjava komisije ne zadošča. Potem ministre eh, nizozemske in Nemčije. Eh, tudi eh, pozivam naj izkoristijo pravne akte za to, da določene točke izzamejo iz direktive o nitratih. Mislim, da moramo na tem delati. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospe Šojdrovi. Prosim, eno minuto imate poděkovat eh, zpravodaji za dosažený kompromis. Najlepša hvala eh, poročevalcu za kompromis. Mislim, da bo to dobro za kmete, kot tudi za eh, tiste, ki so zainteresirani za varno hrano in okolje. Imeli bomo eh, boljše standarde, naprimer nižje mejne vrednosti kadmija. To bo izboljšalo varstvo, eh, varnost hrane in tudi tal. Govorili smo o nesnaževanju podtalnice eh, zaradi kemičnih snovi v gnojilih. O tem smo eh, razpravljali. Eh, s to zakonodajo želimo eh, izboljšati zdravje in razrešiti ta problem. Ne sme biti dopustno, da se različni proizvodi registrirajo v skladu z različno zakonodajo. Mislim, da smo tu dosegli zelo uravnovešeno Eh, besedilo. Hvala lepa in sedaj v imenu komisije gospod Timerman za dve minuti. Gospa predsednica, imam eno konkretno vprašanje za gospod Hariperik in naj odgovorim. Poročilo študije bo eh, pripravljeno pred koncem tega leta. To pomeni, da ne bo veliko časa minilo, preden boste to zvedali. In spričo širine te študije, eh, mislim, da imamo dovolj jamstev, da bomo pač lahko izhajali iz tega, da gremo v pravo smer. Eh, pozivam vas, da nas spremljate in da se potem eh, eh, lotite nadaljnega dela na podlagi osnutka študije. Naj rečem, to je dobro za kmete, za MSP-je, to je dobro za okolje in predvsem je to dobro za naše zdravje. In zaradi tega mislim, da smo storili korak naprej. Eh, vprašanju bomo še sledili, zato da bomo v prihodnje eh, sprejemali eh, prave korake. Glasovanje danes pa nas bo spravilo že v pravo smer. Hvala lepa, gospod podpredsednik, za vaše delo in delo vaše ekipe. In sedaj je zaključena ta razprava oziroma zadnjo besedo ima poročevalec Turkanu. Prosim, eh, eh, čestitke. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod Timmermans. Pri vseh kolegih bi se presrčno zahvalil za njihove prispevke v današnji razpravi. Gospodu Tarabeli, Češnjaku, Ivaskeviću, gospe Draskinski, gospodu Kalasu, gospodu eh, Duronu, eh, gospodu Vitmancu in gospe Guardini se izredno eh, zahvaljujem za odlično sodelovanje. Prispevki kolegov so pomagali Uh, uh, pri ehm, interinstitucionalnih pogajanjih. Eh, ta pogajanja so bila eh, uravnovešena in vesel sem, da imamo sedaj to poročilo. Hvala lepa, kolega, še enkrat vam čestitam in s tem smo eh, dokončali to točko. Prišli smo do glasovanja. Hvala lepa za vaše delo.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 Tu gre za glasovanje Juri 1842 eh, skozi 2018 eh, avtorske pravice eh, med glasovanjem smo imeli 312 glasov za 13 poslancev se je premislilo, hoteli so glasovati ločeno o predlogih sprememba. Gospod eh, podpredsednik, sprašujem predsednika parlamenta, ali bi lahko o tem še enkrat glasovali jutri. E, jasno je, da so se eh, poslanci premislili in da so bili zavedeni med glasovanjem. Hvala za to pojasnilo, vendar naj nam povem, da skladno s poslovnikom poprave glasovanja ne spremenijo same glasovanja. Torej, to, kar se zgodi po glasovanju, torej lahko spremenite eh, glasov, glas in to se potem registrira in objavi, vendar to ne spremeni končnega izida glasovanja. To piše v našem poslovniku. Torej, to bom posedoval predsedniku, vendar žal eh, poslovnik je tu popolnoma jasen. Hvala. Se non ci sono altri richiami regolamenti. Eh, nima nišče drug nobenih komentarjev bi šli kar naprej na glasovanje o poročilu Winter Swinburne v zvezi s poslovnikom. Poročilo Winter Swinburne, okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank. Bom kar dal besedo poročevalki Swinburne, izvolite. Thank you, Mr. President, and I'll be very brief. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratka bom. Poročevalci v senci in jaz in soporočevalec smo danes ta dosje prinesli ponovno sem za dokončno glasovanje, kajti med institucionalna pogajanja, pred enim, ki so bila načrtovana pred enim letom, se niti začela niso. E, ta tehnični dosje nima prioritete, je pa pomemben za stabilnost finančnih trgov in infrastrukture. Eh, tu gre eh, za varovalke, ki so potrebne v najbolj ekstremnih scenarijih. Gre za